Prisrčno se vam torej zahvaljujem. Prepričan sem, da bo ta signal pripravil Združene narode, vlado Turčije, Cipra in tako naprej k tesnejšemu sodelovanju, tako da bo prišlo do premikov na tem področju. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo k glasovanju. Ni jih prav veliko danes eh, do povdne. Najprej poročilo gospoda Masipa Hidalga, gre za urad za usklajevanje na notranjem trgu. Glasujemo poimensko glasovanje. Is... Konec glasovanja. Upam, da ste vsi glasovali. Gospod Stevenson. Tehničen problem imate, ja, bomo poslali tehniko. Sprejeto. Naslednja točka, prosim, da mi pozorno poslušate, kajti malo je točk na dnevnem redu. Gospod Kazini tudi potrebuje tehnično pomoč, še kdo? Ne, ne, moja kolegica potrebuje tehnično pomoč. Hmm. Presidente, Ja. tengo también un problema y espero que en unos minutos. Tudi sama imam uh, težave, tehnične težave in upam, da eh, mi bo kmalo na pomoč prišla tehnična služba. Let's try, let's try another vote. No, poskusimo še enkrat. In sicer glasujemo o poročilu gospoda Lehnarja, gre za povezovanje centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In poročilo je sprejeto. Čestitke gospodu Lehnarju. Moral bi čestitati tudi gospodu Masipu Hidalgu. Hvala lepa obema. Naslednjo poročilo je poročilo gospoda Haglunda o protokolu med Evropsko unijo in Gvinejo Bisav o ribolovnih možnostih. Glasujemo po imensko. Konec glasovanja. In tudi to poročilo je sprejeto. Čestitke gospodu Haglundu. Naslednja točka je poročilo gospe Nejc Ujtebrk o sodelovanju Maroka v programih Unije. Glasujemo, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeto. Iskrene čestitke, gospanec. In čestitke tudi maroškim ribičem. Naslednja točka je priporočilo za drugo obravnavo o stališču sveta, gre za cepljanje proti bolezni modrikastega jezika. Pred eh, glasovanjem dajem besedo poročevalcu gospodu Vojčehovskemu. E, Gospod predsedujoči. Prišli smo do sklepne etape zelo pomembne uredbe, ki bi morala voditi k poenostavitvi pri cepljenju proti bolezni modrikastega jezika. Ta bolezen je zelo nevarna, zato potrebujemo boljša cepiva in boljši dostop do cepiv. Zato predlagam, da to besedilo brez pridržkov sprejmete. To je pomembno za govejorejce eh, po vsej Evropski uniji. O delo na tem področju že precej dolgo poteka, to ni naša eh, krivda. Sedaj pa, kot eh, sem dejal, se nahajamo v sklepni etapi. Prosim, da to podprete. Ni bilo nobenih predlogov sprememb in nihče ni predlagal, da zavrnemo stališče sveta, zato je stališče sveta sprejeto. Hvala lepa, gospod Vojčehovski. Naslednje je poročilo gospe Eseje o tehničnih zahtevah za kreditne prenose neposredne bremenitve v evrih. Blok number one. Sklop ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa glasujemo v predlogu komisije za sprejetimi predlogi sprememb za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa bomo glasovali o osnutku zakonodajne resolucije za. Ne, en predlog spremembe imamo, ja predlog spremembe 111. Za, proti, vzdržani, sprejet. In zdaj glasujemo o osnutku zakonodajne resolucije in sicer poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. in zakonodajna resolucija je sprejeta z veliko večino. Čestitke, gospe Esej. Naslednja točka je poročilo gospe Ajale Sender o imenovanju člana računskega sodišča, gre za gospoda Baudilija Tomeja Mogoruce. Preden bomo glasovali, bom dal besedo gospodu Svobodi, ki predstavlja poročevalko v, za dve minuti. Hvala lepa. Imam vprašanje za poročevalko, kajti kolikor se spomnim, smo že glasovali o članu računskega sodišča za Španijo. Zanima me, ali ima Španija sedaj dva člana računskega sodišča ali eh, je odstopil kandidat, za katerega smo glasovali prej. Ali ga je tega kandidata umaknila eh, španska vlada. Kajti zdi se mi malo čudno, da smo v parlamentu že glasovali in da svet ne sprejema našega stališča. Zanima me, kaj se dogaja kajti naša skupina bi nasprotovala temu, da eh, svet eh, ne sprašuje eh, odločitve Evropskega parlamenta. Glasovali smo z veliko večino. Uh, Trenutni mandat se bo iztekel ta mesec in zato je ta predlog v skladu s pravili. Tako so mi dejali. Glasovali bomo tajno. Glasujemo. The blue vote is Konec glasovanja. In eh, člana računskega sodišča smo potrdili 310 za 276 proti 87. Se vas je vzdržalo. Hvala lepa, kolegi. Concludes the voting.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 Um, Tako, sedaj pa pojasnila glasovanj. Na začetku prva bo gospa Swinburne.